svet zaveže, da bo prevzel ta sporozum, če bo ta dober. To je edini napot naprej. Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo na to temo in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za skupno razpravo o ribiškem sektorju. Govorili bomo o poročilu Jaroslava Leska Valeza, konvencija o prihodnem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika in Fraga STV, sistem nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju zajetem v konvenciji o prihodnem večstranskem sodelovanju v ribištvu severozahodnega Atlantika. Zelo strok bom, kar zadeva odmerjen čas za goro. Prosil bi vas za vaše razumevanje. Zdaj ima najprej besedo gospod Valeza kot poročevalec. Štiri minute. Šanovna pani komisar, droge... Hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospa komisarka, gospe in gospodje, konvencija, ki jo bom predstavil, je bila podpisana v Otavi leta 1982, začela veljati januarja 1979. In je vzpostavila organizacija NEAFC za zagotovitev večje zaščite in ustreznega izkoriščanja ribiških virov. Podpisnice konvencije so sprejele spremembe k konvencije 2.7 in 2.8. Ta dokument pomeni velike spremembe konvencije, gre za harmonizacijo te konvencije z drugimi konvencijami glede regionalnih instrumentov in eh, mednarodnih instrumentov. Struktura organizacija je posodobljena, zdaj imamo jasno opredeljene odgovornosti podpisnic, pa tudi držav, pod katerimi plujejo ladje in države pristanišč. Pravila so bila ustrezno usklajena in urejeni so bili tudi mehanizmi za reševanje sporov. V skladu z konvencijo, je odobritev tej sprememb v interesu Evropske unije. Zato predlagam, da podpremo te spremembe. Naj jasno povem, da je s tem povezanih nekaj težav in sicer v samem postopku odobritve. Kot eh, prvo, Leta 2007 so bile sprijete te spremembe v angleščini. Druga verzija leta 2008 bila v francoskem jeziku. In 2010 je bil v Evropski uniji sprijet sklep o prenosu v zakonodajo. Celoten proces je trajal dve leti in ni smiselno, da imamo takšno zamudo eh, pri sprijemanju. Eh, teh sprememb. Eh, se bi morali s hitrim mi spremembam zagotoviti tekoče delovanje Evropske unije. Slušali smo pospešiti te postopke v duhu Lizbonske pogodbe, kar pomeni pospešiti in poenostaviti postopek sprejemanja odločitev. Tukaj smo ugotovili, da zadeve dejansko ne potekajo gladko in da je treba nekaj proti temu storiti. Decembra 2009 je začela veljati Lizbonska pogodba, odbor za ribištvo. Bi moral biti zdaj v. v pogajanjih glede to vrstne konvencije udeležen, tako kot sam Evropski parlament v letih 2007-2008. Evropski parlament ni bil tukaj udeležen iz jasnih razlogov, vendar pa smo podali svoje soglasje v skladu s svojimi pristojnosti, vendar pa moramo spomniti svet in komisijo glede sprememb v Lizbonski pogodbi in novih pristojnosti Evropskega parlamenta. parlamenta. Hvala lepa, gospod Fraga, štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej naj se zahvalim senatorni komisiji za to, da je prišlo do eh, soglasja v prvi obravnavi. Zahvaljujem se vsem trem institucijam, ki so sodelovali pri reševanju eh, težav izhajajo iz novega komitološkega postopka. Mislim, da smo dobili dober kompromis. Se je to velik napredek v primerjavi z trenutno situacijo, kot pri vsakem kompromisu lahko to in ono tudi obžalujemo. Delo je bilo zelo kompleksno in predlog komisije je pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe že prišel na naše mize, kar pomeni, da moramo zdaj na osnovi členov 290 in 291 opraviti svoje delo. To velja za izvedbene zakonodajne akte in delegirane akte. Nova določila veljajo za nja FC, velja pa tudi za mnoge druge organizacije. Potrebujemo torej novi mehanizem, ki nam bo omogočil čim prejšnji prehod, da bi preprečili da bi birokratske ovire nas tukaj ovirale pri izpolnjevanju naših mednarodnih obveznostih. Nova oblika 48. člena po kompromisu, ki smo ga dosegli z svetom, v povezavi z drugimi spremembami te uredbe zdaj omogoča komisiji, da izpolni tako svoje obveznosti, ki temelijo na, te, na NAFC in tudi pristojnosti glede prenosa novih eh, odgovornosti na komisijo. Spremembe se lahko izvajajo preko delegiranih eh, aktov in to velja za večino za inšpekcije, za, pretova, za pretovor, za ulov. Tukaj gre področje, ki so povezane z nadzorom in kontrolom in sodijo v področje soodločanja. Gospa komisarka, Evropski parlament eh, se zavezuje spremeniti ta postopek, če bi se ugotovilo, da izvajanje in izpolnjevanje evropskih eh, obveznosti ni zagotovljeno oziroma je ogroženo. Gre za obveznosti, ki jih je prevzela komisija v zvezi z regionalnimi sporozumi v ribištvu. Dokument, ki je pred nami, predstavlja velik napredek, ker je to tudi dobra osnova za nadaljna pogajanja med svetom komisijo in parlamentom. Najlepša hvala. Polijek, zapiš, eh... Hvala lepa v, im, za komisijo, gospoda Manaki. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi Evropskem parlamentu za potrditev sprememb k konvenciji, z NEAFC konvenciji. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri tem poročilo. Ta sprememba spremenja eh, konvencijo in jo usklajuje z drugimi regionalnimi konvencijami na tem področju in upošteva vse sodobne koncepte nadzora, sledi ustrezni strukturi NEAFC za vse države, tudi države zastav in države pristanišč, posoduje tudi prispevke v proračun NEAFC in obveznosti pogodbenic. S tem bo Evropska unija izpolnila svoje mednarodne odgovornosti, mednarodne odgovornosti kar zadeva trajnostno ribištvo hitro spremljanje sprememb je v interesu Evropske unije, zato vam predlagam, da jih podprete. Zdaj pa k drugemu, zdaj pa drugemu poročilu, kar zadeva konvencije o sodelovanju v severovzhodnem Atlantiku. Naj se zahvalim gospe Fragi za delo na tem poročilu. Veseli me, da imamo močno podporo odbora za ribištvo, za naše predloge, uvedba kontrolnih mehanizmov NEAF, omogoča ustrezno upravljanje z ribiškimi viri v severovzhodnem Atlantiku. Moram pa povdariti tudi, da komisija ni posebno zadovoljna z svežnem za katerega sta se dogovorila Evropski parlament in svet v trialogu z komisijo. Razočarana sem nad določenimi rez rezultati, sploh kar zadeva 48. člen, ki se ukvarja za spremembami uredbe. Komisija si je želela več delegiranih pristojnosti za eh, sprejemanje bodočih sprememb. Zakaj? tukaj imamo enake, eh, tukaj bomo imeli enake težave v prihodnosti, zato vas prosim za pozornost. Evropska unija mora v popolnosti uvesti ta sistem zaradi tega, ker to naša obveznost v okviru konvencije. Spremembe postajajo zavezojoče za nas 8 dni po sprijemo. Po 8 dneh jih moramo začeti izvajati. Omejene pristojnosti komisije v tem pogledu, se bojim, da lahko ovirajo ustrezno hitro izvajanje. In to je povezano tudi z zaskrbljenostjo gospoda Valjeze, kar zadeva čas za prenos. Prosim, da se tega zavedate. sprejeti je treba tudi bolj sodobne ukrepe NEAFK, ukrepe, ki jih je NEAFK sprejel prejšnje leto, bodo uveljavljeni šele, ko bo sprejet celoten svežen NEAFK, pa bo prihodnji teden sprejel nove spremembe, za katere bo potrebno očinkovit prenos v evropsko zakonodajo do začetka leta 2011. Za vse to bi potrebovali bistveno več časa. Komisija zato meni, da ta uredba ne sme vplivati na bodočo vlogo evropskih institucij skladov z 290 in 291 členom pogodbe o delovanju Evropske unije na področju organizacijskih ukrepov v ribištvu. Smo proti povečanjem število ukrepov, ki bi se prenašali preko delegiranih eh, aktov. To bomo naredili, če postopek po običajnem zakonodajnem postopku ne bo hiter in bo vodil v zamude in nas oviral pri izpolnjevanju mednarodnih obveznosti. Naj se še enkrat zahvalim gospe Fragi in gospodu Valisi za poročila in odboru za ribištvo za prispevek pri teh pomembnih zadevah. Hvala lepa v imenu političnih skupin. Zdaj najprej gospod Kadek, dve minuti. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi, rad bi spregovoril zlasti v zvezi s poročilom gospe Frage. To poročilo je bistvenega pomena za okrepitev kontrol v. Um, severozahodnem Atlantiku in Evropski parlament je tu so zakonodajalec eh, in eh, zaradi tega je tudi odbor za ribištvo tako pomemben. Mi se bojimo proti nereguliranemu, prepovedanemu ribolovu. To je pomembno za celotno eh, panogo. Gre namreč za nelojalno konkurenco. Kajti ta nelojalna konkurenca konkurenca, tudi uh, ribe prodaja zelo poceni, ne sploštuje pravil uh, v zvezi z delom, uh, pravil mednarodne organizacije za delo in uh, zaradi tega je potrebno, da harmoniziramo pravila in delovne pogoje. Uh, mi moramo uskladiti tudi pravila. Uh, z tretjimi državami. Evropska eh, unija spoštuje pravila za trajnostni eh, razvoj eh, ribištva, vendar ta pravila ne smejo predstavljati kazen za naše ribiče. Potrebne so sankcije proti nezakonitemu ribolovu. In tudi je treba v evropsko zakonodajo prenesti vsa pravila in tudi vse kazni, ki so že predvidene. Eh, in vesel sem, da smo tudi dodali tri deklaracije eh, v zvezi z delegiranimi akti. Na ta način bomo ohranili tudi ravnovesje med institucijami in eh, to je seveda zelo pomembno. Hvala. Hvala lepa. Gospa Rodost, za tri minute. Gospod predsedujoči, spoštovana komisarka Damanaki, kolegice in kolegi, vesela sem, da prejemamo uredbo, ki predstavlja nadaljni eh, korak na naši skupni poti k trajnostnemu ribolovi. Regionalne ribiške organizacije so pomembne ustanove za dobro upravljanje po celem svetu pogajanja so dosti krat težavna in napredek za nepotrpežljive eh, osebe, kot sem jaz, eh, prihaja prepočasi. In zaradi tega moramo storiti vse za to, da bi okrepili regionalne ribiške organizacije. Naprimer, eh, NEAFC. E mi moramo tudi pozdraviti ukrepe, ki jih je sprejela ta komisija za ribištvo severno-zahodnega Atlantika. Imamo pa še eh, pred sabo mnoga pogajanja o mnogih tehničnih vprašanjih, ki so pomembna za naše bodoče delo. Potrebujemo kompromis, eh, ki je sprejemljiv eh, za vsem in pri delegiranih aktih mislim, da smo ta kompromis našli mi se seveda sprašujemo, kako bomo eh, v bodoče udejanjali sklepe Komisije za ribištvo severozahodnega Atlantika eh, v evropski zakonodaji. Ne sme predolgo eh, trajati, da bi Evropska komisija uresničevala te sklepe. Svet in parlament morata pokazati, da so v stanju hitro zaključiti postopek soodločanja in potem še nekaj o aktualni temi. Spor z Islandijo glede ribištva. Mi imamo komisijo za ribištvo severozahodnega Atlantika in pri uh, uh, skušah pa seveda potrebujemo uh, ustrezno kontrolo uh, in te kontrole zaenkrat še vedno nimamo uh, ustrezno zagotovljene. Žal zaradi uh, tega vprašanja prihaja do spora. Dobro bi bilo, če bi. Eh, zlasti za eh, ribe selivke eh, drugače uredili pri stojnosti. To je seveda radikalen korak, vendar o tem je treba tudi razmisliti. Hvala lepa. Gospa Reimers, minuto in pol. Gospod predsedujoči, spoštovana komisarka, kolegice in kolegi. Ko sprejemamo konvencijo o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika, eh, smo ustanovili eh, novo pomembno eh, organizacijo in namen je ohranjanje rib v severozahodnem Atlantiku. Sporazum oziroma konvencijo so potem s časoma tudi prilagajali, prevzeli so tudi mnoge postopke za ohranjanje staleža. Pomembno je, da so natančno opredeljeni eh, dožnosti in eh, naloge vseh pogodbenic. Konvencija Evropske unije eh, omogoča tudi eh, ustrezen ulov eh, v severozahodnem Atlantiku in parlament mora tu dati tudi svoje soglasje v skladu z Lizbonsko pogodbo. Kot poročevalka v senci eh, podpiram tudi eh, to, kar je povedal kolega Valensa. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Gospa Ljuvin, za tri minute, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovana komisarka, poslanke in poslanci. Zahvaljujem se gospodu Vavenci in gospe Fragi za njuni poročili, o katerih danes razpravljamo. Eh, Komisija za ribištvo severno-zahodnega Atlantika je zelo pomembna organizacija za severnoatlantski ekosistem in za Evropo. In eh, ne glede na eh, revizijo Neafka, moramo reči, da je ta ribiška ta organizacija zelo dobro delala. NEAFK eh, deluje bolje od drugih podobnih eh, organizacij, pa eh, je vseeno situacija staležev glavnih rib kritična. Mi moramo seveda videti, kako je s konvencijo in moramo videti, ali se izpolnjujejo cilji optimalnega um, ribištva. Mi moramo uh, ugotoviti, da je evaluacija prinesla tudi nov mehanizem za reševanje sporov. Preden uh, pa je Evropska unija to končno prenesla v svojo zakonodajo, je preteklo zelo veliko časa in Evropska unija mora biti bolj pripravljena, da prevzema mednarodne odgovornosti in eh, da eh, hitreje udejanja eh, dogovore. Na določenih področjih je 30 odstotkov celotnega ulova nezakonitega. Tu gre za milijone ton in 23 eh, milijard eh, eh, dolarjev na leto ulovijo nezakonito. Nezakoniti ribolov spodkopava upravljanje na sonaraven način in vse to ima tudi močne družbeno-gospodarske posledice. Mi moramo seveda imeti ustrezno zakonodajo. To je pomembno za Evropsko unijo. E, uredba IUU se sprejema tudi za to, da uredimo e, mnoga odprta vprašanja, e, vendar zaradi tega prihaja tudi do sporov in plovila IUU sedaj tudi rutinsko spreminjajo države zastave zaradi vseh težav in to je nekaj, s čemer se mora ukvarjati Evropska unija. Mi moramo prevzeti pobudo za globalni registr eh, ribolovnih plovil. Mi moramo tudi jasno videti, kdo je lasnik plovila in Evropska unija se mora na globalni ravni ukvarjati z IUU in ribolovom eh, v skladu z IUU. Gospod Krobarzik, za dve minuti. Eh, na začetku bi rad eh, čestito obema poročevalcema k poročilom, ki sta zelo pomembna. v vodah, ki eh, pripadajo Evropske uniji, eh, pa v nekaterih področjih sploh ni inšpekcij. Mi moramo pokriti dejansko eh, vse vode, ki spadajo pod Evropsko unijo. Mi moramo vedeti, da je treba še naprej porazdeljevati kvote in tudi poročati o ulovu. Uh, Evropska komisija eh, pripravlja v zvezi s tem različna mnenja, ta so pa včasih kontradiktorna. Potem eh, populacija slanikov v Zahodnem Baltiku je za nas zelo pomembna in tu se pojavljajo določene težave, vendar nimamo še razlage za te težave in mi ne smemo spregledati eh, velike proizvodnje ribjega olja in ribje moke. In nadzorna agencija za eh, ribolov je pripravljala tudi eh, poročila, pa se ni osredotočala na vsa pomembna vprašanja. Potem pa se je zastavlja tudi vprašanje severnega toka. Dejstvo je, da izgradnja severnega toka vpliva na ribolov, ki izgublja dohodek. Dejstvo je, da e, so poročila seveda zelo pomembna, vendar mi moramo izvajati to politiko. Hvala lepa, gospod, odo za dve minuti. Hvala lepa, gospod e, predsedojoči, gospa e, komisarka. E, res e, je to zelo dolg večer, ker smo se že sestali v odboru za ribištvo. Hvala lepa kolegom za poročila in rada bi ponovila to, kar so povedali mnogi kolegi danes e, zvečer. Torej skrbi jih za muda, za skrbi jih počasen napredek. To priložnost bi rada izkoristila za to, da na splošno spregovorim o sporazumih. Potrebno je, da vse stranke in pogodbenice sporazumov sodelujejo. To je tudi komisarka povdarila, ko je rekla, da morajo eh, vsi upleteni prevzemati odgovornost. Tu prihaja eh, do eh, visokih investicij in imamo na primer tovarno, eh, kjer eh, ki zelo dobro deluje, ima zelo kakovostno proizvodnjo in potem pa eh, nenadoma ni več sporazuma, ki je bil podlaga za podjetje in to podjetje seveda začne hirati. To se je namreč zgodilo E, e, in zlasti na področju skuše e, smo bili temu priča. Tu je prišlo do drugačnih dogovorov in to je vplivalo na ribištvo. In mi priznavamo seveda prizadevanja komisije in vemo, da se trudi za ribiče, vendar parlament mora dati tudi ustrezno eh, podporo, ko prihaja eh, do pogajanj o novih resolucijah, o novih rešitvah. Hvala lepa, sedaj pa poslanci, ki govorijo o svojem imenu, gospod Kele. Eh, gospa Doc je že spregovorila eh, v imenu Irke. Jaz sem tukaj, pa še nek drug poslanec bo spregovoril. Torej, za Irsko je ribolov zelo pomemben mi imamo mnoge obaljne skupnosti, ki so odvisne od ribištva in priča smo razočaranju pri ribičih zaradi nezakonitega ribolova, zaradi kvot, zaradi pomankanja sledljivosti in zaradi eh, težavnih eh, predpisov, zaradi eh, uvozov proizvodov uh, slabe kakovosti in podobno. Pozdravljam zlasti konvencijo o ribištvu v severozahodnem Atlantiku. E, tu gre tudi za pravila o zmrzneni ribi, pravila o e, državi zastave in e, ta pravila upam, da bodo ustrezno udejanjenja, tako kot mi tudi udejanjamo naše same uh, naše eh, predpise v naših skupnostih. Evropski parlament mora eh, še naprej pregledovati eh, prihodnje spremembe konvencije. Mi moramo biti budni in komisija in parlament morata tesneje sodelovati za to, da bi poskrbeli za čim večjo korist naših ribiških skupnosti. In ob koncu želim povedati, da moramo to priložnost izkoristiti tudi za to, da eh, razmislimo o razvoju ribogojnic. Preveč rib se uvaža v Evropsko unijo in v času eh, gospodarske krize se ponujajo priložnosti za razvoj ribogojnic. Hvala lepa, eh, gospa Andres Pareja. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospoda Manaki. Hvala tudi poročevalcema za ti poročili. Poročilo gospe Fraga se izhaja iz priporočil za nadzor, ki je, so bila sprijeta že 2006. leta. E, kontrola, torej ukrepi za nadzor za ribištvo. To je bilo eh, sprejeto 2006 in gospa Fraga, zdaj gre za udejanjanje teh ukrepov na evropski ravni. Najpomembnejše spremembe so dopolnitev s strani eh, ladi, ki niso članice in ki izhajajo iz drugih držav. To velja tudi za pretovarjanje, to velja tudi za upravljanje in ukrepi za borbo proti nezakonitemu ribolovu. Hotela bi se pridružiti tudi temu, kar so rekli moji predgovorniki, torej mi je rečeno, je bilo do 2006, je bilo to že sprejeto in kot rečeno, dolgo je trajalo, dokler je eh, prišlo do udejanjanja. Dolga leta je bilo to na strani, torej na ledu in sedaj je to nujno potrebno udejaniti. Zato je potrebno torej to priporočilo uh, udejaniti. Gre pa seveda tudi za uh, preganjanje nezakonitega ribolova gre tudi za pravne korake, ki jih lahko sprejmemo, eh, če se predpisi ne udejanjajo. To eh, je priporočilo, eh, kaj ti tu manjka verodostojnost in tudi ni dovolj jasno vse skupaj. Jaz mislim, da je treba soodločanje upoštevati in da moramo priti do ravnovesja. V ukrepih, ki so tukaj predlagani, to je bilo že večkrat rečeno tu v parlamentu, gre za prioriteto regionalnih ribiških sporazumov, eh, ki jih je treba bolj upoštevati. Torej, če se tega ne upošteva in če se teh odločitev ne udejani, potem gre to na škodo parlamenta samega in bo To je tudi v nasprotju z pogodbo iz Lizbone. Mi bi hoteli komisijo prositi, da bolj hitro dela pri odejanjenju, predvsem tudi pri borbi proti nezakonitemu ribolovu. Hvala lepa. E, gospod Gerager. Gospod, gospod e, predsedujoči komisarka, najprej bi rad čestitev poročevalcem za uh, poročila. Dejstvo je, da tudi poročila niso bila kontroverzna. Eh, vse stranke so se dogovorile eh, za kompromis in cilj vsega tega je optimalno gospodarjenje z ribami v severo-zahodnem Atlantiku to priložnost bi tudi rad eh, izrabil, da spregovorim o stalnem sporu, o skušah. Ta spor mora biti razrešen kar se da hitro. Prelov skuš eh, bo namreč eh, negativno vplival na bodoče ulove. Mi potrebujemo trajnostno gospodarjenje in s tem se vsi strinjajo. Dogovori v Londonu se niso uspešno zaključili, nadaljevali se bodo naslednji tedni in upam, da se bodo do dobro končali in da bo zmagala zdrava pamet. In eh, cenim tudi eh, odločnost eh, komisije, ki jo namerava zauzeti. Torej, ti staleži, s katerimi skupaj upravljamo, morajo ostati zdravi in mi ne smemo ponavljati napak iz preteklosti pri drugih eh, vrstah rib, torej mi moramo poskrbeti za ohranitev skuš. Hvala lepa, sedaj gospod Hatkan, za dve minuti. Hvala lepa, hvala lepa tudi za poročili, ki sta predmet razprave danes večer. Naj tudi jaz povem nekaj splošnih komentarjev o mednarodnih eh, sporazumih o ribištvu. Če naj bi sporazumi med eh, ribolovnimi državami bili uspešni, potem se morajo vse strani dogovoriti za ohranjanje in za ustrezne ukrepe. in znanstvene eh, raziskave dosti krat uporabijo za podlago. Eh, za škotsko velja, da je skupna eh, ribolovna politika dokaj neuspešna in zaradi predpisov prihaja do Eh, čudnih situacij do navskrižnih interesov in dejstvo je, eh, da ne smemo obupati in nikakor ne smemo dovoliti, da bo prišlo do ogrožanja staležev zaradi prelova na eni strani. Prepričan sem, da bo komisija iskala ustrezno rešitev v tem sporu. E, komisarka ve, da jo podpira Škotska, e, vendar e, ne sme Eh, pozabiti, da je pomembna dobra znanstvena podlaga in mi potrebujemo tudi spodbude za eh, ribiško skupnost, eh, za to, da bo spoštovala pravila, ki jih sprejemamo. Hvala lepa, gospa Sarbo, za eno minuto. Hvala lepa gospod predsedujoči, nezakoniti ribolov, uh, zelo negativno vpliva na celotno ribolov. To eh, neugodno vpliva tudi na okolje in na vire. Zato pozdravljam to, ta dogovor s svetom in mislim, da ste naredili velik korak eh, za ribolov v severovzhodnem Atlantiku. Ukrepe, ki so tukaj predvideni, so izredno pomembni in na ta način lahko izpolnimo obveznosti, ki smo jih prevzeli. Potrebno je z zavarovati eh, vire, kjer imamo prelov. Tu eh, obstajajo še določeni odprti problemi pri udejanjanju. Eh, na ta način, kot je sedaj predvideno, ni možno rešiti vseh problemov ribolova. Obstajajo zagotovo nekatere države, ki nimajo niti volje, niti sposobnosti, da uporabijo mednarodne predpise. In to pa je slabo seveda za stalež.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 konvencije o prihodnjem večeranskem sodelovanju v ribištvu severozahodnega Atlantika mora biti eh, seveda prilagojena sedanjim izzivom in ti, te spremembe se morajo nanašati na optimalno uporabo verov, na ustrezno upravljanje eh, ribolovnih verov. Potrebujemo primeren sistemski pristop eh, k ribolovu in bojevati se moramo zopar eh, nezakoniti ribolov. Mi moramo spremljati eh, ribolov vse čas. Mi moramo tudi spremljati staleže in se na tej podlagi odločati. Gospod Ro, ena minuta. Euh, na pogajanjih eh, o vseh teh eh, sporazumih eh, so se šefi delegacij Evropske unije dogovorili, da bodo določene kvote za Francije predale, vendar to se ni ustrezno eh, pokazalo tudi v vseh dokumentih, potrdilo, eh, da je prišlo do tega. Eh, niti ni prišlo zares. Te stvari se očitno lahko dogajajo po pošti, po elektronski pošti in gospa komisarka ali bi nam lahko povedali nekaj več o tem vprašanju, kakšni so postopki? Gospod Ferreira, za eno minuto. Prezident, senjora komisarja, kooperacija multilateralna no v domeniju da špeška. Gospod predsedojoči, gospa komisarka, eh, te konvencije in sporazumi so nujni potrebni za trajnostni ribolov in ohranjanje rib eh, in staležev. Eh, ohranjevalni ribolov potrebuje seveda ustrezne ukrepe in tu morajo sodelovati ustrezne ribolovne organizacije v regiji in zaradi tega se moramo seveda tudi eh, bojevati zopr določene napake. Eh, države članice morajo več storiti Eh, ali z mednarodnim sodelovanjem ali z prenosom ukrepov ali na kakršenkoli drug način in komisija eh, to mora vedeti. Več eh, nadzora, več ukrepov zahteva tudi več denarja in mi se sprašujemo, odkot prihaja denar in za ustrezne izvedbene ukrepe potrebujemo denar, zato da bomo tudi okrepili izvajanje zakonodaje, mi moramo poskrbeti za ustrezno eh, raven sofinanciranja na tem področju. Ja. Hvala, gospod predsedujoči. Na letnem zasedanju NAFA je prišlo do sprejetja konvencije v otavi. Jaz mislim, da moramo na to misliti. Optimalna uporaba in smotrno gospodarjanje z viri je izredno nujno, zato potrebujemo eh, tudi eh, ustrezne koncepte. Eh, sporazumi, ki zadevajo predvsem majhne ribiče. Eh, to je treba dati temu velik podarek, zato ker to eh, omogoča konkurenčnost, ščiti konkurenčnost v primerjavi z nezakonitim lovom. Torej, kratko, Eh, ribolovna struk, eh, eh, industrija, da, ampak ne na ta način, da škodi lokalnemu ribolovu, kaj ti potrebno je trajnostno upravljati celotno področje, kar je pomembno tudi za bodoče rodove. Hvala lepa. Da, najlepša hvala. Ob koncu dobi besedo najprej gospod Damanaki za komisijo dve minuti. Zdaj, torej, Hvala lepa še enkrat bi se zahvalila obema poročevalcama za odlično delo. Zahvaljujem se tudi vsem poslankam in poslancem za pripombe. Zavedam se, da gre za zelo pomembna poročila, kajti po teh eh, sprejemah se bo situacija bistveno izboljšala. Sploh bomo imeli izboljšave na področju nadzora in eh, našega stališča do nezakonitega ribolova. Nezakonito ribištvo je nekaj, s čimer se bomo morali spopasti, kajti uničuje trajnost naših virov in predstavlja veliko nevarnost za obaljne skupnosti. Če ne bomo imeli več stabilnih staležev, bodo tudi obaljne skupnosti ostale brez prihodnosti. Zato je pomembno zagotoviti te sisteme nadzora in podpreti spremembe sistema nam lahko zelo veliko pomagajo. Naj prav tako povdarim, da se zavedam, da potrebujemo več eh, sredstev, boljše financiranje za boljše izvajanje teh eh, novih pravil. Ne gre za enostavno nalogo če upoštevamo posledice krize, bomo pa poskušali narediti vse, kar je v naši moči, da omogočimo te spremembe. Še nekaj, kar zadeva so odločanje med parlamentom, svetom in komisijo v primeru sprememb ter prenosa v našo zakonodajo. Strinjam se z mnenjem, da te regionalne ribiške organizacije, da so te zelo pomembne, zato moramo spodbuditi njihovo delovanje, da bi zagotovili zakonito ribištvo. Še lahko zagotovimo izvajanje naše, oziroma uporabo naših načel, potem bi, bi bistveno bolj zagotovili tudi trajnostno ribištvo. Pričakujem še več predlogov glede tega, kako spodbuditi te organizacije in kako morda spostaviti tudi mednarodni registr ribiških ladij. Vsekakor bo še trajalo, da bomo vse cilje dosegli, če resnično želimo spodbuditi to mednarodno sodelovanje bomo morali poskrbeti za ustrezno izvajanje. Zato si komisija želi več delegiranih pristojnosti na tem področju. Seveda se zavedamo, da smo zdaj v novem okolju in razumemo svet in parlament. Parlament in svet bo odločal, da bo odločal, koliko pristojnosti, kakšen mandat bo dobila komisija. Pa vendar naj povdarim, da ne gre za problem komisije, gre za mednarodno reputacijo Evropske unije, ki je ogrožena, če ne bomo pravočasno prinesli teh sprememb v našo zakonodajo. Zato ustrajamo na tem, da potrebujemo boljše ravnovesje, ravnovesje potrebujemo, s tem se strinjam, potrebujemo pa boljše ravnotežje med tremi institucijami, ki mora biti boljša. In pripravljena sem se tudi z parlamentom posvetovati o tem, kako bi lahko to bolj učinkovito uredili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka, gospod Valeca wszystkim e, koleżankom i kolegom z Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem za razpravo. Mislim, da smo vsi enakega mnenja, da, spremembe, da so spremembe, ki so bile sprijete, potrebne. Zahvaljujem se tudi gospe Fragi, ki je podprla delo našega odbora. Zahvaljujem se tudi vam, gospa komisarka, za vaše sodelovanje. Vidim, da razumete, kako se dinamika evropskih institucij spreminja. V primeru sprememb k konvenciji je to nekaj, kar lahko samo podpremo, vendar pa bi morali v prihodnje naše sodelovanje oblikovati tako, kot je potrebno, tako da bo gladko, hitro in očinkovito. Hvala, gospa komisarka, za vaše izjave in še naprej na dobro sodelovanje. In zdaj ob koncu, gospa Fraga, ste vi z dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, hotela bi vam povedati, da mogoče primer, ki smo ga imeli zdaj v koncu, ni najboljši primer, ker to je ravno to, čemu bi se hoteli izogniti. Komisija je vedno predlagala to, ampak tu ne gre za proces soodločitev Eh, so eh, razmišljanja, temveč za postopek so odločanja. In tu je eh, potrebno najprej imeti posvetovanje. Člen 48 uredbe predvideva spremembo v prihodne tako, da bodo eh, možno udejaniti različna priporočila v okviru evropskih pravnih predpisov. Pri številnih členih eh, smo komisiji delegirali pooblastila in samo v, na nekaterih področjih obstaja soodločanje in zato je pomembno, da bo to v prihodnje funkcioniralo. Gospa komisarka, eh, obljubljam vam, da če to ne bo delovalo dobro in če mi ne bomo mogli izpolnjevati svojih obveznosti, potem bo parlament moral to spremeniti. Mi smo se dejansko trudili in izhodična točka je dejanski napredek in mi upamo, da bo komisija ta nova pooblastila tudi izkoristila. Eh, tako eh, pooblastila, ki jih dobila od sveta in od parlamenta. Najlepša hvala, torej jaz upam, da bo to v prihodnje dosti boljšnje funkcioniralo kot do sedaj. V roki imate pravi inštrument, tako da lahko vse dobro deluje. Da, najlepša hvala kolegom in komisarki. Eh, razprava je sklenjena in jutri ob 12.30 se bo o tem glasovalo. Sedaj pa. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, enominutni govori. Na kratko bomo za eno minuto prekinili, da se zadeve pripravijo, ampak res ne več kot eno minuto. Torej, tisti, ki hočejo ostati, naj ostanejo, drugi naj odidejo.